Ladies and gentlemen, dear colleagues, we come to our final... Dame in gospodje, drage kolegice in kolegi, smo pri zadnji točki današnjega sestanka in prosim cenjenega poslanca gospoda Bütikoferja, naj zaključi svoje razprave o prihodnjem delu. Vem, da gre za temo, ki jo bomo sedaj obravnavali. Sedaj pa toplo pozdravimo njegovo ekscelenco, gospoda Abdela Al-Džubeira, ki je ministr za zunanje zadeve kraljevine Saudove Arabije. Izrekam vam toplo dobrodošlico. Gospod Al-Džubeir, z veseljem vas prijamo tukaj v našem odboru eh, in z veseljem vam bomo prisluhnili glede nedavnih eh, dogodkov. Vsi v zadnjem času pozorno spremljamo naraščajoče napetosti med zuženimi državami Amerike in Iranom in prav tako nas skrbijo. Eh, odnosi s Katarjem in eh, ne vemo, ali se bodo zadeve končno umirile in ali bo prišlo do sodelovanja v regiji. In eh, prav tako Evropski parlament izraža globoko zaskrbljeno zaradi situacije v Jemnu, kjer gre dejansko za neverjetno humanitarno krizo in ne vemo, kakšno je vaše mnenje o tem, kdaj in kako bi se lahko ta kriza zaključila. No in potem bi vam rad še povedal, da sledimo tudi stanju blogerja Rajfa Badavja, ki je bil leta 2015 nagrajen Saharov za svobodo izražanja in je začel že četrtič gledovno stavko septembra 2019 in eh, zaradi tega podarjamo tudi, eh, da se je treba odgovoriti na njegovo prošnje za pomilostitev. Najlepša hvala, ker ste me znova sprejeli v vaši sredi. Eh, vem, da je vaš čas strogo omejen, zato bom skrajšal svoje komentarje. Naša regija je zelo zanimiva, polna izzivov in tudi zelo pomembna. Pri nas imamo uh, Eh, v bistvu eh, stičišče treh različnih eh, svetovnih regij, tu je veliko izzivo, kot rečeno, Jemen, Izrael in Palestina, Libanon, Sirija, Irak, Iran in njegove dejavnosti, bodi si, da se te dogaja v Afriki, v rogu Afrike, Afganistanu, Pakistanu, kjerkoli že, nikoli nam ni dolg čas skratka, Naš namen v Saudovi Arabiji pa je eh, premagati vse te izzive in se še nadalje osredotočati na naš notranji razvoj. Naše ljudstvo je za nas pomembno, hočemo doseči napredek naše države in do leta 2030 bi radi prenehali z odvisnostjo od nafte in spremenili energetsko strukturo. Eh, želimo se preoblikovati v skupnost, eh, ki bo sodobna in bo temeljila na inovativnosti in sodobni tehnologiji, ter bo gradila na zmernosti in strpnosti svoje odnose z drugimi državami v svetu. 70 eh, odstotkov našega prebivalstva Eh, so mladi ljudje do 30 let in moramo jim omogočiti, da bodo napredovali in v tem eh, procesu obogatili s svojim znanjem in prizadevanji tudi svojo domovino. Se pa zavedamo številnih težav okrog nas. Naša družba doživlja temeljito prenovo, veliko imamo načrtov do leta 2030, ko upam, da bomo lahko že predstavili rezultate in uh, veliko delamo tudi na področju uh, prostočasovnih dejavnosti, vloge žensk. Ženskam smo nedavno omogočili tudi prosto potovanje brez vsakršnega posebnega dovoljenja družinskih članov in uh, sedaj tudi uh, dobijo enako plačo za enako delo in eh, lahko rečem, da delamo še naprej na tem, da bomo reformirali tudi izobraževanje. Naš eh, izobraževalni sistem je utemeljen tako, da uh, se bori proti skrajnostim, proti skrajnežem in želimo si, da bodo ljudje v prihodnje, ko pomislijo na Saudovo Arabijo, eh, misli na sodobno družbo, ki daje moč svojim državljanom, ki je tolerantna, torej strpna in sodobna na začetku naših prizadevanj že vidimo določene rezultate, vidimo, da se je povečalo tudi število in eh, znesek eh, naložb v Saudovi Arabi, vedno večje število tujih podjetnikov, ki so si ustanovili sedež podjetja pri nas eh, in Saudova Arabija je Eh, naredila veliko, da olajša življenje podjetnikom, tujim podjetnikom pri nas. Za nas je trgovina eh, zelo pomembno področje. 39 odstotkov eh, poslovnih ljudi pri nas je žensk, 50 odstotkov je že študent na naših univerzah, tako da se razvijamo in gremo naprej glede Katarja, ki ste ga omenili, mi imamo težave s Katarjem zaradi tega, ker podpirajo skrajneže in terorizem, ker finančno podpirajo teroriste, naprimer Hezbollah v Iraku in to je pravzaprav financiranje terorizma. Prav ko nas moti tudi to, da se utikajo naše domače zadeve in upamo, da bomo na podlagi dialoga z, z njimi uspeli doseči to, da se bodo obnašali kot normalna država. Eh, Katar namreč uporablja tudi različne medije za to, da promovira sovraštvo in nestrpnost in mi nismo temu naklonjeni. E, upamo, da bodo naši bratje v Katarju spremenili svoj način obnašanja in mišljenja in e, znotraj sveta za sodelovanje v zalivu s kratico GCC upamo, da bomo dosegli boljše sodelovanje in da bo e, doseženo tudi skupno uh, vojaško usposabljanje, na katerega upamo, da ta sedanja kriza ne bo vplivala. In upamo, da ravno preko GCC-ja ne bomo dovolili, da se bo trenutni spopad in trenutna kriza razvila v kaj hujšega. Eh, naš pravni red je neodvisen, tako kot eh, pri vas in glede tistega eh, blogerja, ki ste ga omenili, bo moralo tudi naše sodišče, ne, sodišče neodvisno odločati glede na dejstva v primeru. Sedaj bi se pa ustavil, ker nočemo omejiti možnosti za razpravo. Hvala lepa, minister Al-Džuber. Sedaj pa dajem besedo tudi uh, kolegicam in kolegom, sedaj imamo pol ure za izmenjavo mnen, prosim, oglasite se, da kažete, če se želite oglasiti. Mislim, da se je prvi javil kolega iz ELS, najprej gospod Mihael Galer. Um, Hvala lepa. Um, like uh, dobrodošli, gospod minister. Uh, Eh, rad bi vas toplo pozdravil v naši eh, sredi. Slišim, da govorite o zmernosti in strpnosti in v teh prizadevanjih vam želimo bilo uspeha, še zlasti, kada gre za pravice žensk, kamor ste tudi usmerjeni. In v tem duhu zmernosti in strpnosti upam, da se bo vsega, Eh, uredilo tudi vprašanje financiranja mošej v drugih državah, kar eh, počne Saudova Arabija. Ne govorim o Sarajevu, Islamabadu ali Tunisu. Eh, veliko ljudi reče, da je to saudijsko financiranje, ne govorim, da to počne država kot taka, potem se govori o salafistih in res bi si želel, da če že delate na vsega, v vzdušju strpnosti in tolerance, da to izvozite tudi v druge države. Potem naslednje vprašanje se nanaša na prihodnje sodelovanje Saudove Arabije in sicer dolgoročno z vašimi sosedi, ki so tudi v težavah. Videti je, da ste trenutno v fazi, v kateri se nahaja Evropa pred več kot 40 eh, leti in najbrž bo treba iznajti neko novo obliko sodelovanja tudi za vašo regijo, kjer bodo prisostovale vse države, ki jih to zadeva. Upam, da lahko vsi skupaj sprejmete vizijo skupnega eh, življenja in napredovanja v sožitju. Hvala lepa. Hvala, Mihael Galar za SND gospa Arena, hvala lepa. Imam nekaj vprašanj, kar zadeva človekove pravice. Februarja 2018 je parlament sprejel resolucijo o situaciji branilk človekovih pravic žensk in predvsem v zvezi z zaporniki, ki so v zaporu brez obtožbe in zelo smo kritizirali Saudovo Arabijo. Um, kaj mislite o izpustitvi teh zagovornikov človekovih pravic? Um, kaj ti sedaj je bil sprijet tudi zakon, da ženske lahko same vozijo uh, avtomobile in mogoče bi lahko izpostili te branilce človekovih pravic ža, žensk. Potem uh, gospod Badavi, ki je dobil um, Saharovo nagrado, mi smo zelo zaskrbljeni In eh, upajmo, da bo sprejeta odločitev o izpostitvi iz eh, medicinskih razlogov. Evropski parlament je to zahteval. Potem dve nadaljni vprašanji sta bolj politični, gre za Jemen. 24 eh, tisoč jemenitov potrebuje, milijonov potrebuje humanitarno pomoč. Um, in bil je tudi sprejet sporazum v zvezi s tem, kar pozdravljamo, ampak eh, Saudova Arabija se mora vključiti v proces vzpostavitve miru. Uh, potem um, pobuda OP za deeskalacijo situacije med ZDA-jem in Iranom, na to se nadaša zadnje vprašanje in kako lahko Saudova Arabija pri tem pomaga. Za skupino Renew, Renew News govorim v imenu pododbora za človekove pravice. Priznavamo, da je bil, da je bil storjen napredek na področju pravic žensk. <clears throat> Ampak 13 aktivistk ki so v zaporu od, zač, od sredine 2018 zaradi obrambe človekovih pravic. Torej, te, so osebe, te osebe so še vedno v zaporu. In tudi spremim, po spremembah sistema je pet od teh 13 aktivist še vedno v zaporu. Ložen Hazun. Nasima Al-Sada, Nuf Abulaziz in Maja Al-Zahrani. To so imena. Um, Podobno slišimo varnostne razloge, ki otemeljujejo ta zapor. Um, ampak um, zakaj so jih obsodili zaradi stikov z mednarodnimi organizacijami, kot je naprimer Amnesty International? Ali so saudske inštitucije um, um, obravnavale um, pritožbe zaradi um, mučenja oseb, zakaj je lošin in tudi nasima v um, samici od začetka leta 2019. <clears throat> Hvala, Irina von Wiese. Zeleni, ali želi kdo besedo? Hanna Neumann. Tako kot kolegice iz eh, odbora, iz katerega prihajam tudi jaz, želim opozoriti na človekove pravice. Eh, sem vodja delegacije za arabski polotok. polotok. <clears throat> Mm, vaš eh, obisk prihaja o pravem času, eh, gre za um, deeskalacijo po oboju Kašugija in mislim, da je v našem skupnem interesu, da ne prihaja v prihodnosti do takih eskalacij. <clears throat> ampak eh, konflikt um, zaradi umora eh, gospoda Sulejmanja in tudi napad na naftno ploščad, to če eh, ni mimo in gospa Mogherini se je trudila za regionalno konferenco, kjer bi Iran, Irak in zalivske države sodelovali. In moje prvo vprašanje je torej, kako ocenjujete potencial za tak regionalen pristop? Um, um, pobuda upanje, hope, to pobudo je dala, de, del Iran. Vi ste eh, našteli tudi veliko, kar želi storiti Saudo Arabija, obnovljivi viri, stabilnost, eh, eh, rešitev situacije v Jemnu, enake pravice žensk. Svoboda izražanja, to je zelo dober seznam in nekaj konkretnih napredkov beležimo, ampak želim si večjo hitrost pri tem. Tudi sami si to želite, če sem vas prav razumela. Zato vas sprašujem, kako bi EU in Saudo Arabija, kako bi lahko sodelovali pri pospešitvi tega procesa. Zmirna, strpna in vključujoča družba, to ste eh, omenili sami in vas citiram, kot, eh, torej to ste imenovali kot cilje. Jeffrey van Orden za skupino IKD. Hvala lepa, gospod predsednik. Prisrčno dobrodošli. Eh, mm, želim pozdraviti ministra za zunanje zadeve. Največja grožnja je seveda. Iran in potem druga um, sila je seveda tudi Turčija, ki igra pomembno vlogo, ki je ključni NATO partner. Ali vidite možnosti za izboljšanje uh, um, odnosov med Saudo Arabijo in Turčijo. Hvala, Jeffrey. Za skupino GUE, gospod Kologlu, verjetno boste govorili grško. Ja, zakaj pa ne? Razen, če gospod razume grško. Potem ne potrebuje služalk. Ne, bom govoril kar angliško. Uh, gospod minister, povedali ste nekaj lepih besed, e, ki <clears throat> so bile naslavljene Evropskemu parlamentu. Obenem pa ste govorili o svobodi izražanja, o pravicah žensk in tako naprej. So ženske v zaporu, ker so se borile za svoje pravice. Prišli ste v Evropski parlament in je oseba gospod Badawi, ki je ki je prijel Saharovo nagrado, največjo nagrado, ki jo podeljuje Evropski parlament za branilce človekovih pravic in on je še vedno v zaporu. Morali bi nam nekaj povedati o tem. In tudi v Jemnu vsi vemo, da se dogaja humanitarna katastrofa in Saudova Arabija ima odgovornost za to katastrofo in za upletenost v državljansko vojno tam, ampak o tem nismo slišali nič. In v tem parlamentu smo bili zelo zaskrbljeni zaradi uh, umora gospoda Kašogija. In um, sodni postopek, eh, ki je, ki je prišel, eh, ki je potekal, je um, pravzaprav oprostil um, vrh Saudove Arabije um, v zvezi z upletenostjo v ta umor. Ampak morali bi nam povedati malo več o tem. Nekateri uh, storilci so bili obsojeni, kot da bi delovali na lastno odgovornost. Ampak. um, mi, jaz in nekateri drugi kolegi smo kritični uh, do vas. Še štirje so se prijavili za razpravo in potem bo dobil besedo spet um, zunani minister. <clears throat> David Lega je na vrsti kot prvi in je tu pred nami. Uh, ekscelenca, eh, kljub procesu, ki poteka v Saudijo Arabiji, EU in mnogi evropejci so zaskrbljeni zaradi uporabe zapora kot političnega orodja. Um, princ Turki bin Abdulla um, in mnogi um, um, člani civilne družbe in tako naprej so v dolgoletnih zaporih, zato ker so uporabili pravico do svobode izražanja. Um, um, um, Pričimer so to temelji Evropske unije, torej te pravice, za katere so se te osebe borile. Gospod Beresku, dobrodošel, gospod minister. Um, imam zelo komplicirano vprašanje, ampak mogoče vam bo uspel odgovor na to. V regiji poteka grozen boj za prevlado v tej regiji med Iranom in Saudovo Arabijo. In na koncu, katero pridnost kakšna je korist eh, prebivalcev Saudove Arabije, če vi in Iran zavedno ostajata v tem, um, v tem boju za prevlado v tej regiji? Hvala, gospod Bazisku in Martin Howard. Hvala. Gospod minister, ekscelenca, salam alaikum. Um, pozdravljam vas z največjo vljudnostjo v našem krogu. Human Rights Watch v poročilu o Saudovi Arabiji eh, govori o kršitvah človekovih pravic, o zapiranju ljudi, ki so izrazili svoje mnenje javno ali tudi privatno potem eh, organizacije človekovih pravic eh, so omejevane v delovanju. Veliko je bilo izrečenih in tudi izvedenih smrtnih kazni. Eh, 90 eh, tujcev je bilo prav tako umorjenih, trije so bili otroci in mnogi um, poročajo o um, trpinčenju in tudi o nepravičnih postopkih. Um, gospa Irina je že navedla številna imena ženske, ki so v zaporu zaradi kaznivih dejanj, ki uh, jih v naših državah sploh ne bi opazili kot takšne. Um, Rajfa Badabija so nekateri že omenili, ki je še vedno v zaporu um, ki je začel um, um, s tem, um, ki je objavljal na tem omrežju. Če želimo, da bi ljudje videli v Saudovi Arabiji sodobno zmirno družbo, potem boste razočarani, to se ne bo zgodilo, dokler Saudova Arabija eh, tako očitno krši človekove pravice. Imate eno najslabših evidenc na svetu glede tega. In če želimo biti prijatelji, se mora to spremeniti. Gospod Ostrebičius, hvala. Prisrčno dobrodošli, gospod minister v Evropskem parlamentu. Pod dobrodošlico izrekamo vsem gostom in smo tudi iskreni z njimi in tako bomo tudi z vami. Slišal sem veliko obljub v vašem govoru, in želim si, da bi. Želim vaši državi veliko pozitivnih sprememb k strpnosti, k zmirnosti in k spoštovanju človekovih pravic. Vendar, eh, dobitnik Saharove nagrade, gospod Badav, je še vedno v zaporu in čaka na sojenje, in zato bomo. Um, zahtevali brezpogojno izpustitev. In ne bomo utihnili, preden ne bomo videli gospoda Badabija um, zdravega in na svobodi, tu, če tudi v Saudi Arabiji. Rad bi slišal vaš komentar o um, um, s, um, sodnega procesa proti storilcem umora gospoda Hašugija. Um, To se je zgodilo z največjo brutalnostjo in to zahteva, tirja vaš komentar, gospod minister. Upam, da se strinjate s tem. Kot demokratična unija um, si Evropska unija želi partnerstvo, ampak žuga je na vaši strani in upam, da to tako tudi razumete. Kolegice in kolegi, hvala za ta zelo iskrena vprašanja in pripombe. In sedaj bo minister odgovoril na ta vprašanja. Želim začeti z jemno, jemnom, s političnim delom. Um, poskusili smo pri prehodu od, preho, od predsednika Sahama, ki je ubijal ljudi in ki je um, širil terorizem v tej državi. Um, um, torej v bistvu so ga eh, potem preganjali in je prišel tudi v zapor in sicer na um, prošnjo legitimne vlade v Jemnu. Mi smo se prizadevali za politično rešitev. Več kot 70 pobud je bilo huti, pa so vsi zavrnili. Um, izstrelili so 70 raket na Saudovo Arabijo um, in Houthis so. Um, um, um, uh, torej, dovoljujejo, da ljudje v vseh um, um, trpijo glad, in tako naprej. In da je prišlo do te hude humanitarne krize v tej državi, in da dobivajo pomoč, in to pomoč uporabljajo za vojaško opremo. Um, prišlo je do umora na tisočih, eh, tisoče menitev strani hutijev in nihče ni nič rekel. Eh, nekaj je narobe pri tej sliki. Z Mi si želimo predvsem politično rešitev v Jemnu in potrudili smo se za deeskalacijo. Huthi so Eh, zmanjšali vojaške operacije v Jemnu in napade na Saudo eh, Arabijo. Um, začeli so se tudi ukrepi za vzpostavitev zaupanja, za izmenjavo zapornikov in tako naprej. In upam, da bomo na teh temeljih lahko gradili in iskali politično rešitev. Ampak da je Saudova Arabija kriva za eh, vojno v Jemnu, ne drži. Huci so to storili in so izvedli te brutalnosti, ne mi. In ljudje pozabljajo na to. In druga stvar, ki sem jo hotel omeniti, in govorili smo o Iranu in o konferenci o spravi. Eh, strani Irana v zadnjih desetletjih eh, ugotavljamo samo destruktivn pristop. Um, um, um, um, umorili so več diplomatov, um, v Iranu so napadli našo veleposlaništvo, v Saudovi Arabiji so uh, uničili številne objekte in v Jemnu podpirajo sektaštvo in verjamejo, da če izvažajo revolucijo, da je to nekaj dobrega, ne verjamejo v soverenost narodov, eh, menijo, da vzšitski eh, islam eh, sta, eh, spada v, eh, pod eh, vpliv Irana, ne držijo se načela neomešavanja, so največji sponzor terorizma na svetu in zato imamo problem z Iranom. <clears throat> in če bodo Iranci spremenili ravnanje, potem bomo lahko napredovali. Dokler pa tega ne eh, storijo, eh, kaj naj naredimo? Od 79. leta že vodimo pogovore in eh, nam, nas to ni pripeljalo nikamor. Sedaj um, um, šiti demonstrirajo v Iraku proti vplivu Irana, tudi v Iranu samem so demonstracije in vse to je odziv na agresivno iransko politiko v tej regiji. Treba je nadaljevati pritisk na Iran, da bo Iran spremenil svoje ravnanje in se bo držal pravil mednarodnega reda. Lahko je sedeti v Bruslu in zahtevati, da se usedete za mizo in se pogajate se vaše diplomate ne ubijajo, ni imate terorističnih napadov na objekte v svojih državah. To je problem, ki ga imamo z Iranom in ki ga ima svet z Iranom. Um, uh, iranska podpora terorizmu, Iran. Ski, raketni program, vse to so resna vprašanja in Iranci morajo odločiti, ali želijo biti revolucija, iracionalen akt, s katerim ne moreš eh, ravnati, ali pa bodo država, eh, s katero se je možno tudi dogovoriti. O Iranu bi lahko povedali še več, kar zadeva izvoz ekstremizma. Eh, imamo humanitarne projekte v Afganistanu in tudi na Balk v balkanskih državah. In potem smo ugotovili, da so se vključili ekstremisti in smo te projekte potem tudi ukinili. Ne, dovoljujemo širjenje sovraštva v Saudovi Arabiji ali zunaj Saudove Arabije in če ugotovimo, da to nekdo dela, jih kaznujemo. Če širiš nestrpnost, se ti to vedno povrne in cilj teh radikalnih ekstremistov ni Brusel, to je Mika, to je centr islama. Za nas um, ko gre, um, torej bi bilo iracionalno, da bi mi bili naklonjeni tistim, ki širijo eh, ekstremni eh, islam. Um, Je seveda problem z muslimsko eh, bratovščino, ki se širi po vsem svetu in krivijo za nas, nas za to. Ampak to so v vprašanja, ki se vlečejo in ki imajo dolgoletno, več desetletno zgodovino. Ampak mi smo glavna žrtav in eden od glavnih eh, bojevnikov v boju proti ekstremizmu. The role of Europe is very important in our region. You have a history with us. You have tremendous. Vloga Evrope je zelo pomembna v našem delu sedaj. Imate politično modrost na vsakem področju, ki sem ga omenil na začetku. Igra Evropa zelo pomembno vlogo v Jemnu, v Siriji, v Iraku, na vseh teh območjih. In tu ne gre samo za finančno vlogo, tudi vojaško vlogo. Vaši vojaki in vojakinje se borijo proti Daešu v Iraku in prizadevate si tudi za ohranjanje stabilnosti v Afganistanu. Vaši možje in ženske se borijo tudi proti Boko Haramu, proti piratstvu v zalivu in tako naprej. Kar pomeni, da ja, ste vključeni v reševanju težav v naši regiji. Glede vprašanja človekovih pravic, pa sem omenil primer Rajfa Badavija in Saudovega sodnega sistema. Sodni sistem, sodišča so neodvisna in tako, da ne dobimo nasvetov oziroma jih tudi ne moramo dajati. To sodišče je obsodilo v preteklosti tudi največje zločine. Tako da lahko rečem, da nam ne dajete lekcij in naukov. Imamo sodni sistem, tako da prosim spoštujte neodvisnost našega sodstva. Nismo banana republika in mi bomo spoštovali odločitve našega sodnega sistema. Glede ugotovitev organizacije Human Rights Watch, pa takole. Včasih so bile ugotovitve, so si, so si nasprotovale. Imeli smo radikalne pridigarje, ki so bili ugotovljeni kot radikalni. Potem Pa če smo jih zaprli, ste nas eh, obsojali, da kršimo svobodo govora kot temeljno človekovo pravico. Tako da treba je biti dosleden. Vprašanje treh ljudi, ki so bili usmrčeni, ki ste jih omenili, ker so storili kazniva dejanja, ko so bili še najstniki, to ne drži ne izvajamo smrtne kazni za nekoga, ki je še mladoleten. V bistvu jih ne damo niti v zapor, ampak jih damo v mladinski popravni dom za največ deset let, ampak ne izvajamo smrtne kazni za nekoga, ki je nekoga umoril, ko je bil star manj kot 18 let. Veliko krat prihaja do govoric. Sadova Arabija bo usmrtila nekoga, ki je storil kaznivo dejanje, ko je bil še mladoleten. In to je vodilo do, do ogorčenja na podlagi govoric. Ta mladi mož ni bil obsojen na smrt. Zaradi tega, ker je šlo za kaznivo dejanje, ki ga je storil, ko še ni bil star 18 let. Imeli smo situacije, ko je nekdo storil kaznivo dejanje, ko je bil star 16-17 let in potem, naprimer, kaznivo dejanje umora, ko je bil star 21 let, se pravi, je bil star več kot 18 let, ampak mediji in nekatere organizacije za človekove pravice so opozarjale na prejšnja kazniva dejanja in so rekli, da je bil kaznovan oziroma obsojen na smrt za kazniva dejanja, ki jih je storil kot nadoletnik. Vprašanje žensk, pripori, vprašanje Džamala Hačošija, To je velika napaka, za katero bomo plačevali svojo ceno še dolgo. ZDA je imela Abu Ghraib. To so bili ameriški vojaki v ameriški bazi. Je predsednik vedel za to? Ne. ZDA so preiskovali, ZDA je bila odgovorna in je uvedla ukrepe za to, da je preprečila, da do tega ponovno pri, prihaja. V 80-ih letih prejšnjega stoletja je prišlo do konflikta med Irakom in Iranom, ampak vse je bilo treba preiskali in uvesti ukrepe, da so preprečili, da do, do tega ne bi ponovno prišlo. To je zelo boječa situacija, saj se z njo sestajamo tudi pri nam. Obsodba splošnega sodišča je zdaj eh, pripravljena, videli pa bomo, kako bo to obravnavano v primeru umora novinarja Džamala Kašogija. Ne sprejemamo pa nauko. Smo suverena država, imamo svoj pravni sistem, držali se bomo naših zakonov in tako bo. Mi vam ne dajemo naukov, kako sprejemati svojo zakonodajo, kako obravnavati imigrante in kaj ste poteli, počeli v preteklosti. Tudi v naši regiji. Vi ste suverene države in lahko nam pomagate in veliko krat ste nam pomagali, ampak ne morete dajati lekcij suvereni državi. To ni prav in ni pravično, ko se pogovarjamo s prijatelji. Sem odgovoril na vse, še odnosi s Turčijo. Turčija je velika država in pomembna država v regiji imamo odnose s Turčijo, nekaj težav imamo z vprašanjem vključevanja v razmere v Sirijo in kaj dela v Libiji. Zagotoviti moramo, da bo odnos ostal dober in da Turčija ostane odgovoren akter v tej regiji in da prispeva k stabilnosti.